torej iz skupine eh, Alde in iz skupine GUE NGL so mi poslali prošno za eh, novo imenovanje članov odborov in eh, delegacij. Seznam bo priložen zapisniku eh, tega zasedanja. In